glasovanje in sicer po poenostavljenem postopku o poročilu gospe Matiju. Gre za proračunski nadzor sredstev Evropske unije v Afganistanu. O tem bomo glasovali poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Prosim, da se usedete na svoje mesto. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 550 vas je glasovalo za, 5 proti, s tem z veliko večino sprejeto. Iskrene čestitke kolegici Matje. Poročilo Rjera Madurel je naslednje na vrsti. Gre za izvrševanje načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev gre za osnutek resolucije. Predlog spremembe številka 3, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Kolega Zajer, ste glasovali? Konec glasovanja. 537 za, 22 proti. Sprejeto. S tem smo zaključili z glasovanjem. Iskrene čestitke, kolegica Rijera Madurel. Prehajamo k glasovanju o razmerah na Bližnjem vzhodu v Gazi. Besedo ima kolega Šulc. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod predsednik, zahvaljujem se vam, da ste mi dali besedo. Prosim vas, da mi dovolite, to prosim tudi kolegice in kolege tega parlamenta, da podam dve pripombi. Najprej v zvezi z resolucijo, o kateri bomo glasovali, potem pa bom podal poseb, eh, osebno pripombo, ki je povezana z enim izmed kolegov tega parlamenta. Najprej glede resolucije. Moja politična skupina, spoštovane dame in gospodje, je včeraj zvečer še enkrat intenzivno in zelo strastno razpravljala o tej resoluciji, pa tudi zelo premišljeno. Mislim, da imamo vsi danes pred glasovanjem vtis, ki je v skladu s tem, kar je pravkar povedal Francis Wurz. Gre namreč za vojno, v kateri mednarodne inštitucije več niso prepričane o svojem mnenju in zaradi tega je potreben poziv poziv, da Izrael spoštuje mednarodne objekte, mednarodnih inštitucij, kajti v nasprot, nasprotnem primeru ne moremo zagotoviti humanitarne pomoči in to ni v skladu z mednarodnim pravom. Kar zadeva druge vidike, pa moram povedati, da smo se odločili, da bomo podprli to resolucijo in sicer po dolgi razpravi včeraj zvečer, kajti menimo, da je prav, da je ta resolucija sprejeta v tem trenutku. Pomemben je tudi signal, ki ga s tem daje Evropski parlament. Še prav posebej pomembno pa je eno. Razvoj nasilja, ki se ne ustavi niti več pred šolami in vrci, ni več dejanje samo obrambe, ampak nenadzorovano napredovanje, ki ga je potrebno zaustaviti. To se v resoluciji ne odraža, vendar pa želimo in sicer zaradi tega, ker s tem mislim, da govorimo tudi v imenu številnih kolegic iz drugih političnih skupin, to pred glasovanjem povedate. Gospod predsednik, dovolite mi, da jo menim še kolega, ki se je v času svoje karijere boril za mir v Evropski uniji in v svetu. Naj mu povem naslednje, to je danes njegov zadnji plenum, zadnji plenum za Mišela Rokarja. Za nas, socialistke in socialiste, mislim pa tudi za vse. Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegu Rokarju želim povedati naslednje. Včeraj sem nisem mogel udeležiti sprejema, ker eh, sem imel sestanek z predsedujočim Evropskega sveta, gospodom Topolankom. Želel sem vam izraziti svoje občudovanje in vse najboljše želje za vaše prihodne načrte. Najlepša hvala za velik prispevek, ki ste ga dali evropski integraciji. Hvala lepa, Mišel Rokar. So, liebe kolegin... Tako, drage kolegice in kolegi, gospod Galer ima ustni predlog spremembe glede trete točke. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. V dogovoru z drugimi političnimi skupinami želim predlagati naslednjo spremembo. V angliščini rad bi nadomestil posebno odgovornost z pomembno ulogo. Torej bi bilo napisano, zapisano, kar daje pomembno vlogo Egiptu. Skajn. Temu nišče ne nasprotuje, torej bomo tako glasovali, kdo se strinja s tem, naj dvigne roko. Hvala lepa, kdo je proti vzdržani. Kolikor vidim, z enim vzdržanim glasom sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o uvodni izjavi C in sicer v dveh delih. Prvi del, kdo je za? D, ne, C. Paul Danson mi vedno pove, kaj je prav. No, vsaj po večini iz plenoma, pa dobivam opaske tudi zelo resnih kolegov. Torej, C, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In še drugi del, kdo je za, hvala, proti, vzdržani, sprejeto, ampak to lahko tudi preverimo. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 353 za, 214 proti sprejeta. Wir wir ab über... Sedaj pa glasujemo o celotnem besedilu resolucije. Kdo je za? Hvala. Proti? Vzdržanim? Z nekaterimi vzdržanimi glasovi je to besedilo sprejeto. Ni pa bilo glasov proti. Drage kolegice in kolegi, rad bi vam sporočil, da bom poskušal kot predsednik Evrosredozemske parlamentarne skupščine doseči, da bi bil podoben sklep sprejet tudi v Evrosredozemski parlamentarni skupščini oziroma v njenem predsedstvu. Sedaj pa prehajamo k predlogu resolucije glede razmer na območju afriškega roga. Gre za predlog šestih političnih skupin. Gospa Gomeš ima ustni predlog spremembe. Kolegica Gomeš. Um Predlagam novi odstavek pred odstavkom ena. In sicer ugotavljamo, da trenutna situacija v državah afriškega roga ni v skladu z pomembnimi vidiki sodelovanja, ki so navedeni v devetem členu sporazuma iz Kotonuja. To je stavek, ki je že bil zapisan v poročilo, ki so ga zapisali trije kolegi, ki so obiskali to območje. Hvala. Dankeschön. Najlepša hvala. Ali je kdo proti? Kolega Nasavar. Mikrofon, prosim, kolega Nasauer. E Evropska ljudska stranka je proti temu predlogu spremembe. No, ustanite. 40 e, članov mora ustati in dovolj vas je. Torej ne bomo glasovali o prvi točki, prehajamo pa k predlogu spremembe številka 5. Kdo je za? Hvala proti vzdržanju sprejeta. Predlog spremembe 8 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 7 za hvala proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 4 za hvala proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 1 za hvala proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 2 za hvala proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 3 za. Hvala. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 6 za. Hvala. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotnem osnutku resolucije po imensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 570 za, 11 proti, torej z veliko večino sprejeta. Najlepša hvala vsem, ki so pripravili to resolucijo. Sledi glasovanje o petih predlogih resolucij eh, v zvezi s strategijo Evropske unije v povezavi z Belorusijo. Najprej skupen predlog eh, petih političnih skupin, ki nadomešča vse druge predloge deveta točka, Marina Svirsma ima ustni predlog spremembe glede devete točke. Izvolite. Uh, Predlagamo, da bi zbrisali zadnji del devete točke, v katerem je zapisano, da pozivamo beloruske oblasti, da ukinejo vize predvsem za otroke in študente in uh, sicer izhodne vize. To želimo črtati, kajti to je bilo medtem že storjeno, torej je ta stavek odveč. Pustni predlog spremembe, torej na točko 9, nihče temu ne nasprotuje, o tem glasujemo, kdo je za. Hvala proti vzdržani sprejeta. Predlog spremembe 1 za. Hvala proti. To bomo morali elektronsko preveriti, glasujemo. Od jeda upgrade. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 242 za, 340 proti, zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o celotnem usnutku resolucije po imensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 551 za, 15 proti, z veliko večino sprejeto iskrene čestitke vsem, ki ste sodelovali pri pripravi te resolucije. Sedaj pa gre za predlog resolucije šestih političnih skupin, ki nadomešča vse druge predloge resolucij in sicer na temo Srebrenica. Kolegica Doris Pak ima ustni predlog spremembe glede tretje točke. Kolegi. Drage kolegice in kolegi, vsi so se strinjali, da bi tretjo točko dopolnili, gre za eh, to, da eh, omenjamo mednarodno sodišče v Hagu in sicer bom sedaj v angliščini povedala, kaj želimo dodati in sicer, da je potrebno okrepiti pozornost, ki jo namenjamo eh, vojnim sodbam, ki potekajo v Bosni in Hercegovini. Nihče temu ne nasprotuje, torej bomo glasovali o tretji točki ne poimensko bomo glasovali. O celotnem tako spremenjenem osnutku resolucije glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 556 za, 9 proti, sprejeto. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali pri pripravi te resolucije. Sedaj pa prehajamo k obrazložitvam glasovanja. Prehajamo k obrazložitvam glasovanja. Najprej poročilo Tereze Riere Madurel. Daniel Henen, izvolite.